Ponovno začenjamo z zasedanjem. Zapisnik včerajšnjega zasedanja je bil razdeljen, ali so kakšne pripombe na nj. Zdi se, da ne. Torej je zapisnik sprejet.